Dear colleagues, I think we can start. Uh, Spoštovani kolegi, mislim, da lahko začnemo. Ministra Dejselblum in Kazimir bosta prišla po zaključku tiskovne konference, tudi gospodu Sakalotusa še čakamo, vendar pa mislim, da lahko začnemo, saj moramo sestankom zaključiti. Do devetih. Lepo pozdravljam finančne ministre, ki so soglašali s to javno obravnavo in se odločili, da se odrežijo tega sestanka. Sedem finančnih ministrov iz nizozemske Grče, Francije, Italije, Španije, Luksemburga, Malte in Slovaške in to je res redka priložnost, da se pogovorimo o možnostih za politiko fiskalne zmogljivosti v bistvenem trenutku za Evropsko unijo in Evropsko ekonomsko monetarno unijo. Fiskalna zmogljivost se je omenjala tudi v poročilu podpredsednika, številni strokovnjaki so to omenjali tudi kot bistven del dobro delujoče ekonomske monetarne unije in odbora za proračun in gospodarske zadeve skupaj sodelujeta pri oblikovanju poročila na lastno pobudo. Prejeli ste tudi osnutek poročila gospe Beresove in soporočevalca. V tem poročilu so jasno opredeljene glavne značilnosti stebrov fiskalne zmogljivosti absorpcije, simetričnih in asimetričnih pretresov in tako dalje. Mednarodni denarni sklad je objavil zelo zanimivo stališče oziroma o njem razpravlja. Zaenkrat se o možnostih še pogovarjajo, to ni tehnična razprava, ampak zelo politična razprava. Priložnost, da se lahko pogovorimo z ministri za finance, je torej zelo pomembna v imenu Žana Artuja, predsednika odbora za proračun, se vam zahvaljujem za današnjo udeležbo, s tem pa mu tudi predajem besedo. Najlepša hvala. Vsako leto odbor za proračun sanja o takem sestanku. Seveda si želimo srečevati kolegi finančnih ministrov, ki so zadolženi za proračun. In to tudi ob trenutku umestnega proračunskega pregleda. Dobro, s tem ima v imenu obih poročevalcev besedo Prvonš Beres. Najlepša hvala za Reimerem in pa celotno pogajalsko ekipo. Se lepo zahvaljujemo ministrom za finance, da so se odeležili današnjega sestanka. To je izreden dogodek, ni nekaj običajnega, vendar pa mislim, da je razprava o evropskem proračunu zelo dobra priložnost za to, da se tukaj sestanemo. Zahvaljujem se vsem, ki ste se pozitivno odzvali na naš poziv. Ne bom dolgo govorila, saj bi želela prisluhniti predvsem vam in vas poprašati, kako boste uporabili to, kar vam ponujemo. Gre torej za poročilo Evropskega parlamenta o proračunu Evropmoča 2021-2027. O tem vprašanju se pogovarjamo že dolgo časa, že v časa pred poročilom Delorja. In to vprašanje je seveda nekaj neizogibnega, zelo pomembna tema. Ko smo začeli s to pobudo, torej oblikovanje mnenja o proračunu Evropske unije, se je to vprašanje umiščalo v zadnji trimester političnega cikla ravno v trenutkih, ko se je odločalo o izstopu Združenega kraljestva. Ves trud, ki ste ga vložili v obravnavo drugih vprašanj, je bil torej zaseden, niste se mogli torej posvečati temu vprašanju. V Bratislavi pa ste imeli možnost prekoračiti okvir te razprave. Načeloma naj bi to poročilo sprejeli oktobra letos in to bo tudi dobra osnova za začetek razprave pri vas, tako da se boste lahko pripravili tudi na svet konec letošnjega leta. In na koncu naj bi se zaključilo oblikovanje tudi poročila petih predsednikov ter izvajanje tega poročila. In po vseh nacionalnih volitev naj bi se tukaj stvari končno začele odvijati če bomo začeli stvari konkretno izvajati po številnih nacionalnih volitvah, je treba vse skupaj tudi zelo konkretno zastaviti. Nekdani predsednik je že predstavil to poročilo in bistvenega pomena bi bilo, da bi lahko povedali tudi, kako naj bi se spremenil evropski mehanizem za stabilnost. V poročilu petih predsednikov je predvideno, da naj bi mehanizem za stabilnost vključili v metodo skupnosti, kar bo seveda imelo zelo velike posledice, zato nas zanima tudi vaše stališče. Najlepša hvala. Zdaj pa bomo sledili abecednemu redu protokola, torej po imenu posamezne države. Gospod Cakalotos naj bi bil prvi na vrsti, no, lahko pa seveda tudi zamenjamo vrstni red. Mišel Sepan. Nimam pojma o protokolu, tudi v smislu tega abecednega vrstnega reda, verjetno ni važno, kdo začne. Najprej hvala gospod predsednik, oba predsednika in pa evroposlanci. Veliko veselje mi je, da sem tukaj z vami. In eh, veselje me tudi lahko izpolnim sanje predsednika odbora za proračun. Ba, veliko veselje mi je, da to lahko storim v čast vam, ki ste bili minister za finance nekoliko pred mano in nekoliko po meni, da vam lahko torej preskočim na pomoč. Delo obeh poročevalcev je odlično opravljeno in tudi prevonš Bere se je ravno kar povedala, da je to zelo staro vprašanje, pa tudi aktualno vprašanje vezano na Evropsko unijo in na ekonomsko-monetarno unijo. Gre torej za stebr Evropske unije, ki ga je treba izvajati na zelo natančen, pazljiv način, to je bistvenega pomena. Vzpostavili smo Evropsko centralno banko, zagotovili smo tudi neodvisnost in suverenost te banke, ki seveda lahko zdaj deluje tudi učinkovito v sodobnem ekonomskem sistemu. Monetarni vidik pa je vse čas stal nekako ob strani, zdaj pa naj bi dobili mehanizem, instrument, ki je nekakšen stebr, vendar pa zaenkrat še nima uravnotežene vloge. Temu smo priča že od začetka gospodarske krize. Ta kriza je imela zelo hude posledice na evroobmoče. Različne države članice so se odločile za di verzifikacijo na mesto za konvergenco. Stališča so se precej razhajala in nekateri konvergenčni elementi v smislu konkurenčnosti financiranja naložba so bili zanemarjeni. Prav tako je ta politika bistvenega pomena v aktualnem kontekstu. Prvenš ima prav, ko pravi, da ne glede na to, kakšni so rezultati referenduma, je to vprašanje, ki ga moramo razrešiti. Sam mislim, da je to še toliko bolj pomembno zaradi rezultatov tega referenduma. Evroobmoče mislim, da mora ponovno začeli ti graditi na pozitivni, močni podobi, tako da se bo lahko odzivala na naše izzive. Potrebujemo torej proračun evroobmoča. Glede tega se prav gotovo strinjam in verjetno se s tem strinjate tudi drugi, še toliko bolj to potrebujemo, zaradi tega, ker skušamo izvajati proračun v okviru Evropskega mehanizma za solidarnost. To je nekakšen proračunski skupni imenovalec v smislu uporabe sredstev, na osnovi česar ne bi zagotovili ustrezno solidarnost, seveda pod določenimi pogoji. In pri relevantnih mehanizmih vidimo, da kljub temu, da se z njimi upravlja na določen način, gre zaenkrat le za nekakšno kal tega, kar bi lahko postal evropski instrument, tako da bi lahko pomagali državam, ki to potrebujejo ali pa poskrbeli za ustrezne naložbe v teh državah. Še nekateri druge želje v smislu proračuna so bile izražene v okviru Junkerjevega programa tudi tukaj gre za nekatere zelo pomembne zmogljivosti močnega proračuna na evropski ravni, kar je bistvenega pomena, da se lahko soočimo z gospodarskimi situacijami, z proticiklično ekonomijo, če gospodarski cikl poteka preveč počasi, je to bistvenega pomena. Nekaj vprašanj pa se zastavlja na katera žal zaenkrat še nismo našli rešitev. Ta vprašanja pa vendar moramo zastavljati. Kaj potrebujemo v smislu proračuna? Potrebujemo način, da ga oblikujemo in ne samo to, tudi način, da ga nadziramo. Če bomo imeli proračun, bo to pomenilo, da bo imel Evropski parlament določene zmogljivosti, da se ta proračun tudi zavrne, prilagodi, spremeni in Na ta način bo zagotovljen tudi ustrezen demokratični nadzor nad tem proračunom. Evropskim državljanom se takšen demokratični nadzor pogosto zdi nezanesljiv, oddaljen in mislim, da je to res hudo. Če bomo imeli proračun, mislim, da potrebujemo tudi nekoga, ki ga bo lahko izvajal. In tukaj se vračam na poznano razpravo. Prevonš tudi tebi lahko povem, da uklevam glede tega, ali bi morali imeti proces, ki bo temeljil na skupnosti v celoti, ali pa bi morali predvideti drugačen mehanizem, ki bi zagotovil več suverenosti na nacionalni vladni ravni. To je nekaj, kar je danes dilema in mislim, da je to vprašanje, ki bo zelo težavno v razpravi v naslednjih mesecih. Obstaja določena potreba, torej, da približamo izvajanje evropske politike evropskim državljanom in če bomo dobili proračun, bomo potrebovali tudi sredstva. Vprašanje sredstev je po mojem mnenju bistvenega pomena. Če bodo ta sredstva koristna na ravni Evropske unije, mislim, da bomo potrebovali tudi določene vrste sredstev, to je treba opredeliti. Poiskati moramo cel sklop rešitev, lastna sredstva, davki, vse, kar zberejo države članice same. V vsakem primeru to potrebujemo za to, da oblikujemo skupni proračun. S tem bom zaključil, zaključil bom z prepričanjem. Če se bomo te razprave lotevali na institucionalen način, nam vprašanj ne bo uspelo rešiti. Ne bomo našli prave poti naprej. Če pa se bomo razprave lotevali na operativen, konkreten, natančen način, opredelili ustrezne vprašanja, probleme, kako lahko proračun oblikujemo tako, da se bomo lahko hitro odzivali na aktualno situacijo, mislim, da bo to dobro. Ljudje potrebujejo konkretne rešitve, moramo jih zagotoviti več upanja znotraj Evropske unije in to lahko prevedemo tudi v samo delovanje institucije Evropske unije. Vsi Mislim, da bi morali delovati na čim bolj konkreten način, opredeliti, katere naložbe treba podpirati, kaj treba storiti v primeru ustvarjanja novih delovnih mest, kakšne so evropske zmogljivosti za politiko zaposlovanja, kako poskrbeti za varnostno mrežo, ki bi nas zaščitila pred brezposelnostjo. Tako se moramo lotevati teh vprašanj, sicer bomo zgubili ustrezne vzvode pri tej razpravi, ki poteka na evropski ravni, vendar pa v njej ne upoštevamo teh, ki nam zaupajo, torej evropskih državljanov. Thank you, Euclid Sakalotos. Najlepša hvala, gospod Sakalotos. Najlepša hvala, Roberto. Zahvaljujem se obima odboroma za delo, ki ga izvajata. To vprašanje je kritičnega pomena. Tri razloge bi navedel, zaradi katerih moramo resno razmišljati o proračunu evromoča. Najprej tu mednarodna uloga evra. Včasih sem kritiziral Evropsko komisijo in Evropsko centralno banko pri napovedih, ko sta izjavljali, naprimer, da gospodarska rast ni dovolj dobra, da delamo v nasprotju s tokom, aktualnega gospodarstva. To je nekaj, kar lahko pravi Grčija, Bolivija, Finska, ni pa to nekaj, kar lahko reče Evropa. Evropa ni majhno odprto gospodarstvo, Evropa je veliko gospodarstvo in če določena globalna velja sila kot je Evropa ne deluje dobro, je to gotovo ni na krivda. Večkrat v preteklosti, pa tudi v prihodnosti, so številne regije na svetu delovale bolje ali pa slabše naprimer Azijska regija, Amerika in tako dalje. Kadar neka regija deluje slabše, potem mora druga regija delovati bolje. In če naj bi Evropska unija prevzela ustrezno vlogo, ni dovolj, da zagotovi presežke v svojih bilancah v določenem trenutku, ampak prevzame tudi odgovornost v smislu globalnega popraševanja in potreb. Drugi razlog je povezan z samodejno vlogo evropskega proračuna, če bo v Teksasu recesija, potem bo do sredstva šla iz zvezdnega proračuna zvezdni državi Teksas. Gre tukaj za subvencije, zaradi katerih teksačani plačujejo manj tako. In to ni edino, kar se zgodi. Če iz zvezdnega proračuna financirajo ta dodatna sredstva na osnovi posojil in obveznic, potem za prebivalce Teksasa na nek način poskrbijo drugi američani. Za te obveznice se poskrbi iz Massachusetts, iz Virginije, iz Kalifornije, iz kjerkoli že. Dva učinka sta tukaj relevantna, torej najprej učinek eh, destabilizacije v eni državi pred dva simetričnega pretresa, potem se v reševanje te situacije steče v sredstvo v druge, potem pa gre tudi za solidarnost v smislu takšne prerazporeditve sredstva. Nekega trenutka lahko recizi Teksas, drugega trenutka Massachusetts in tako dalje. V Evropi bi morali poskrbeti za enak sistem. Enkrat je ogrožena Grčija, drugič eh, Nemčija, drugič Finska, potem spet Portugalska. Tretji razlog, zaradi katerega potrebujemo evropski proračun, je povezan z diskrecijsko fiskalno politiko. To je povezano s prvim vprašanjem, torej kakšna je uloga evra kot valute v svetovnem gospodarstvu. Obenem pa je to povezano tudi za zagotavljanjem prave mere popraševanja na evropski ravni. Različne vrste ekspanzionističnih vidikov so pomembne. Francija se mogoče želi širiti, vendar veliko širitve recimo pomaga portugalski in nemčiji. Portugalska bi se tudi želela širiti, potem pa gre veliko koristi, naprimer, tudi uvoznikom tretjih držav. Gre torej za internalizacijo teh zunanih razsežnosti, ki obstajajo pri takem poslovanju. In meni se zdi jasno, da potrebujemo veliko neekspanzionistične fiskalne politike za visoko stopnjo zaposlovanja. Tega pa zaenkrat nimamo, zaradi tega, ker zaenkrat še nismo uspeli ponotraniti teh zunanjih razsežnosti gospodarstva. Če ne bomo imeli teh mehanizmov, kaj bomo storili? Če ne bomo monetarna unija, kot je naprimer Kanada, kot je naprimer Nemčija na zvezdni ravni, kot je naprimer Avstralija, monetarna unija. No? Imamo monetarno politiko, ki ni ustrezna za prenašanje asimetričnih šokov. In to je verjetno tudi nekaj, česar ne bomo razrešili, če ne bomo najprej uredili drugih zadev, naprimer težav z obresnimi merami in tako dalje. Imamo recimo monetarno politiko, nimamo politike devalvacije in pa nimamo fiskalne politike, če ne bomo imeli skupne monetarne unije za dovolj fiskalnega prostora. Kaj nam bo ostalo? Stopnja plač, kar postane edini branik pred tovrstnimi asimetričnimi šoki. Ali lahko Evropa nadaljuje z obstojem? če lahko ublažimo pretrese le z nižanjem plač. Dvoje lahko storimo, potrebujemo monetarno unijo, ki se ne bo zanašala na plače v smislu blaženja pretresov. Potrebujemo tudi monetarno unijo, ki bo imela na voljo vse instrumente, s katerimi se bo lahko soočila z devaluacijo znotraj demokratičnega nadzora. Če se želimo boriti proti evroskepsi v naslednjih dnevih, tednih in mesecih po Brexitu, mislim, da potrebujemo točno to. Potrebujemo Evropo, ki bo upoštevala potrebe svojih državljanov, tako da se ne bo državljanom zdelo, da se prilagajamo le na osnovi nižanja plač, da tukaj ne gre le za negativno fleksibilnost, ampak tudi za pozitivno fleksibilnost na vzgor. In tukaj gre za prevzemanje demokratične odgovornosti, to je edina pot, po kateri se lahko izognemo evroskepticizmu, potrebujemo pa tudi Evropski parlament, ki bo dal svojim ljudem moč. Tako da bo mogoče reči, da imamo evropske institucije, ki so dobre, ki dobro delujejo in prevzemajo demokratično odgovornost. Pier Carlo Padoan. Hvala lepa, gospod Padoan. Hvala lepa. Hvala lepa, da ste me povabili na ta pomemben dogodek. Naj povem, da resnično cenim poročilo tudi zato, ker ima širši pristop gre še od naslova, resnično priložnost je govoriti o upravljanju evroobmoča in tega je potrebno ukrepiti, tudi zaradi dogodkov, ki so dodali veliko k negotovosti na globalni in evropski ravni. Torej, z veliko stvarmi se strinjam, nekaj načel, ki se mi zdijo koristna, ko gledamo, kako lahko evroobmoče izboljša svoje upravljanje. Najprej, seveda, ko govorimo o politiki evromoče, je potrebno najti pravo ravnovesje med nacionalnimi in evropskimi politikami. Včasih dobimo vtis, da kljub temu, da smo člani EU, je edini mehanizem za prilagajanje na nacionalni ravni. Torej, ni dovolj instrumentov na evropski ravni za katerokoli področje in lahko bi naštel kar nekaj področji, kjer bi to bilo ustrezno. In potem drugič, in to sledi iz prve trditve, če želite napredovati v EU, potem je potrebno napredovati na dveh frontah, sporedno in interaktivno in potem tudi blaženje riska in deljenje premen tvegan. Mislim, da je to torej splošno načelo tudi na bančnem področju ki ga lahko izvajamo na drugih področjih, na področju trga delovne sile in zaposlovanja. In to bom potem ponazoril čez eh, trenutek. Tretjič. Ponovno je potrebno premisliti o spodbudah za politike, ko govorimo o načeljih. Naprimer, zelo se zauzemam za strukturne reforme kot boj proti nizki rasti in brezposobnosti, vendar pa seveda to je samo del rešitve vprašanje, ki se ga moramo zastaviti kot tisti, ki sprejemamo odločitve na političnem področju, pa je, katere so spodbude za ustvarjanje politik, za uvajanje strukturnih reform. In tukaj spet pri oblikovanju političnih instrumentov mislim, da moramo ta vidik vzeti bolj resno. Vedno pravim, da je vprašanje prožnosti nekaj drugega kot to kako vlade ne bi sledile pravilom, temveč raje, kako bi uvedel spodbude za strukturne reforme. Strukturna plat pa samo del zgodbe potrebujemo, tudi nekaj dolgoročno, kar se tiče popraševanja. In tukaj potem vstopi makronomsko prilagajanje in simetrije. Idealno bi bilo, fiskal, imeti fiskalno makroekonomsko evropsko politiko, ki bo usmerjena kar se da v smer rasti. V tem trenutku ne, ker imamo presežek. Po drugi strani pa, kako lahko prerasporedimo fiskalna sredstva po EU. Če bi to bilo strojeno ustrezno, potem bi interakcija med fiskalno in monetarno politiko prinašla boljše rezultate. Naj še za trenutek ponovim, predlog, ki ga je italijanska vlada že predlagala. To ni nov predlog. V bistvu je to že staro ekonomsko-politično urodje. Gre za torej strukturo prednosti v evroobmočju. Euklid je to že predstavil. Če stavimo na ta neuniji, potem, če ni pravega fiskalnega instrumenta za pretrese, potem vam ostane trg delovne sile. Seveda, tukaj se lahko potem prilagaja glede na plače ali glede na raven brezposobnosti. Seveda je to povezano. Če torej želite imeti unijo, ki bo prijazna rasti in zaposlovanje, potem moramo imeti instrumente, ki bodo olajšali pritisk, ko pride do asimetričnih pretresov. In potem še en razlog zakaj je pri spremembi pravil politik v monetarni uniji glede brezposobnosti potrebno upoštevati tudi ciklično brezposobnost. Tudi zato, da ne bi torej ciklično postala strukturna brezposobnost in bi potem ustvarila manj namesto več konvergence. Veliko je razlogov, zakaj je torej ustrezno, da bi razprava o prestrukturiranju monetarne unije vključevala tudi drg delovne sile. Še prav posebno, če to povežemo z makroekonomiko Evropske unije. In končno, še ena točka, ki je tudi poročila in se z njo strinjam, če bi imeli tak instrument in bi potem se lahko ustrezno soočali z asimetričnimi pretresi. Seveda pa potrebujemo nekaj, kar bi tudi se soočilo s simetričnimi pretresi, ki so tudi vse prek pojevu. In tukaj predlagam krepitev naložb, tudi z mobilizacijo razpoložljivih eh, virov v ESM, naprimer. In potem še zadnja točka, naložbe so kombinacije kar nekaj faktorjev. Imamo naložbe, če se zdi, da pričakujete, da bo popraševanje raslo v prihodnosti in če želite to narediti profitabilno. Prav tako, če uvir, ki so povezane s strukturnimi reformami, ni ali so odstranjene, kolikor se rada, naložbe so, če zaupate v prihodnost in to vključuje tudi zaupanje v politični sistem v prihodnosti in v institucionalni sistem prihodnosti. In to se nam zdi, da sedaj tu, se nam zdi, da ne, sedaj nekoliko izgubljamo. Hvala lepa. Mače. Hvala lepa. Pierre Gramenja. Eh, najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala. Dovolite mi, da se vam zahvalim za to pobudo in da ste me povabili. Veliko veselje mi je, da sem s številnimi europoslanci in europoslankami tukaj, s katerimi sem se pogosto srečeval v zadnjih letih pri razpravah o proračunu v zelo konstruktivnem ozračju. Najprej bi želel povedati, da je evropska zgodovina zelo progresivna. To, kar je povedal Mišel, se pa je res. Imamo Evropsko monetarno unijo, vendar pa smo postavili na nek način kočijo pred konja, Politično gledano smo se namreč odločili, kako naj bi z vsem skupaj upravljali. To pa smo potem skušali storiti, ne da bi imeli v ozadju ustrezno skupno gospodarsko politiko. Prizadela nas je gospodarska kriza, morali smo nadoknaditi z izgubljenim časom in to seveda počnemo v zadnjih letih s krepitvijo politike stabilnosti in gospodarske rasti. Evropski projekt v smislu ekonomske monetarne unije je prava sestavljanka, kako poiskati in sestaviti vse te manjkajoče koščke. Tukaj bi se navezal na Roberta Šumana, ki je dejal, da Evropa ne bo zgrajena v enem dnevu in naenkrat. In na podoben način mislim, da lahko govorimo tudi o naslednjih vprašanjih. Da potrebujemo Evropsko unijo z lastnimi sredstvi, z lastnim proračunom v duhu čim večje solidarnosti, to je prav gotovo dolgoročni cilj. Vendar pa ne bo dobro, če s ciljem začnemo delati kot z izhodiščem. Mislim, da se bomo tako le zgubili na tej dolgi poti. Seveda moramo to solidarnost graditi postopoma na osnovi posameznih gradnikov. Nikakor ne moramo podcenjevati težke situacije, v katerih je dan danes Evropa, ne le zaradi britanskega referenduma, ampak nasploh. Potrebujemo več solidarnosti na ravni Evropske unije, mobilizirati bi morali za to 28 držav članic, v prihodnosti 27 držav članic. Mislim, da evroobmoče, ki združuje 19 držav, mislim, da že ponuje določeno okolje solidarnosti. Kako to storiti? Moramo odpravljati strahove in ne zaupanje. Kaj je največji strah? To, da bi se ta. Oziroma, mislim, da bi morali poskrbeti za to, da se solidarnost pretvori v Evropo, skozi katero se lahko posredujejo sredstva na ustrezen način. Zato imamo mehanizem za stabilnost, načelo pogojevanosti, tiste države članice, ki so šipkejše, ki so vključene v načrt, pa morajo prevzeti svojo odgovornost in se prav tako potruditi poiskati rešitve. To so ta glavna stičišča. To, čemer sta govorila Per Karlo Paduan in še nekateri drugi kolegi, je bistvenega pomena. Potrebujemo nekakšno usporedno pot, ki upošteva tako krčenje tvegan po eni strani, kar pa moramo dopolniti tudi z porazdelitvijo tvegan. Sicer mislim, da ne bomo mogli delovati progresivno in zelo se bojim, da ne bomo dobro napredovali v tem primeru. Vsak seveda ima določene nacionalne odgovornosti v smislu izvajanja strukturnih reform, ki jih je treba pripeljati do konca, kar zadeva načrt stabilnosti in gospodarske rasti. No, ko se bo ta začel ustrezno izvajati v različnih državah članicah, potem bomo lahko še storili nekaj korakov naprej na poti k solidarnosti. Nekaj primerov bi omenil v tem odličnem besedilu Rainy Day Fund, torej sklad za deževne dni. Tukaj gre za nekakšno solidarnost v primeru cikličnih ali anticikličnih pretresov na osnovi nekaterih začasnih dogodkov. Tukaj pride do nekih izrednih razmer, potem se predvidi tudi začasna pomoč. Zelo težko pa je doseči nekaj bolj dolgoročnega in odločilnega. S tem bom zaključil, prepuščam vam besedo in tudi možnost za razpravo. Hvala. Thank you. Um... Hvala lepa. Edvard Čikluna. Thank you for the invitation. Hvala lepa za vaše vabilo. Ko sem bil tukaj poslanec Evropskega parlamenta in so me spraševali, kje sem delal prej, sem dejal, da sem bil na univerzi, torej akademik, in so seveda mi potem dejali, da prihajam iz teoretične sfere, tukaj pa je drugače. Sedaj, ko sem v svetu ministra, pa mi sprašujejo, kje sem bil prej in rečem v Evropskem parlamentu, pa mi rečejo, aha, enako tam ste lahko bili idealist, porabljali domišljijo, tukaj pa morate biti bolj praktični in reševati praktične težave. Torej, zanimivo je bilo pogledati si poročilo kolegov Pervonš in Reimerja. Zato, da vidimo torej drugo perspektivo, drugo plat, kot jo vidim s svojimi izkušnjami sedaj. Kar se tega tiče, se lahko dogovorimo, kam želimo iti kot dober zakon. Torej, ljubezen, nesebična delitev, tu se vsi strinjamo. Vendar pa, seveda, kako bomo prišli do tega, to je vprašanje. Tako da bomo hiteli, kar naenkrat, na hitro se poročili, je to to. Kot vemo, to veliko krat spoleti. Torej, institucije, kot jih imamo danes za krepitev pogodb, za krepitev pakta za rast in zaposlovanje, evropski semester, usklajevanje gospodarskih politik, pa tudi krepitev bančne unije. Vse to so mehanizmi, ki govorijo o vprašanjih trajnosti in usklajevanja politik. Vendar pa. Potrebno jim je dati čas, da bodo delovale, da bodo dozorele se izvajale, preden si izmišljamo nove in nove institucije. Brexit kaže, da unije ne moremo vzeti za samo po sebi umevno, niti blizu ZDA nismo. In potem je odgovor, ja, seveda, točno to je to, nimamo dovolj institucij, ki bi omogočale polno integracijo, vendar pa spet, kako hitro lahko nadaljujemo? To se moramo vprašati. Ironično, ljudje še ne vidijo rezultatov trenutnega institucionalnega okvira in ustreznega delovanja. Poglejmo si dvojčka in šestečka. Ko smo to pripravljali v parlamentu, sem dejal, da so te kazni in odrečeni ukrepi drakonski, ker bo to veljalo za državo, ki ima resnične težave, se s tem ne more soočiti, potem pa jim naprtimo še večje kazni. Sveda, potem odgovor je bil, ja, ampak ne želimo videti to, kar se je dogajalo v Nemčiji in Franciji v preteklosti, ko so kršili pravila, pa se potem ni nič zgodilo. Pokazati moramo, da resnično želimo ukrepati, da smo resni in sedaj morajo odrečeni ukrepi biti tako ostri, da tega nihče ne bo ignoriral. Sedaj imamo dve državi, za kateri komisija pravi, da kršita pravila. Bodimo pošteni, teh obtožb ne sprejemata, no o svetu smo o tem govorili in danes in jutri v Ekofino to ni seveda tako enostavno vprašanje prožnosti. razkoraka, kako se meri. Vse to je zanimivo. Vsi predlagajo nove indikatorje, ki bi naj začeli veljati. Pa nas je tudi za pravilo za izdatke, naprimer. Kakorkoli že. Kar nekaj vprašanj imamo. Vendar pa šesterček in dvoček še ne uporabljata tam, kjer bi morali biti uporabljata. Enako velja tudi za bančno unijo, saj je še zelo sveže. Sedaj imamo bail-in na mesto bail-outa, dali smo ne bo več bail-outa, samo bail-ini bojo. Prašajte kakšnega od mojih kolegov, ni tako enostavno. Ko smo mislili, da bo en pristop za vse, sedaj vidimo, da to ne deluje sploh ni tako enostavno. Vsega ne moramo uporabljati kar tako poprek. To lahko ustvari še več kriz. Torej, spet, naj institucije opravijo svoje delo, naj začnejo delovati. Dajmo jim čas. Ko torej slišim o konvergenci in implementaciji, kar se tiče socialne varnosti, vrkovanja plač, davčnih vprašanj. To je edini način, kako država ostaja konkurenčna. Sedaj pa želimo hiteti z našim entuzijazmom. Sveda, enkrat želimo biti tam, vendar pa ne smemo hiteti. Ljudje v Evropski uniji povsod še torej niso zadovoljni s tem, kar imamo, še niso videli, kako to deluje. Šele potem lahko naredimo naslednji korak. Nisem euroskeptik, definitivno ne. Gotovo se strinjam, da je polna unija, polna unija, da bomo imeli eno zakladnico in tako dalje. Vendar pa najprej moramo ustrezno izvrševati instrumente, ki jih imamo. Hvala lepa. Sedaj pa še Žerom Dajsenblom, prosim. Hvala lepa, Roberto. Hvala lepa, spoštovane poslanke in poslanci, hvala za vabilo, da se lahko z vami pogovorimo o vprašanju proračunske zmogljivosti za evromoče. Rad bi se zahvalil obema poročevalcema, ki ste pripravili to poročilo z njima sem se pogovarjal pred nekaj tedni, pred mesecem približno in mislim, da je to pomembno delo, gradi na tem, kar smo pripravili v poročilu petih predsednikov in mislim, da je potrebno upraviti še več dela. Kot veste, smo v poročilu petih predsednikov dejali, da menimo, da bomo konce leta imeli skupino strokovnjakov, ki bo spremljala poročila, pripravila spremljalno poročilo in pripravila potem instrumente za drugo fazo poročila petih predsednikov. Vi ste s tem začeli in ste nekaj tega dela že upravili. To je zelo dobrodošlo. Fiskalna zmogljivost, to podpira veliko v javnih in političnih razpravah o naši monetarni in ekonomski uniji. Vendar pa iz različnih razlogov. Nekateri se pojavljajo tudi v vašem poročilu. nizozemski ekonomist Jan Tinberger, Nobelov nagrajenec, je dejal, da če imate veliko ciljev z enim instrumentom, potem se lahko pojavijo težave. Prvo vprašanje, ki si ga moramo zastaviti in premisliti o njem, je, ali ne pričakujemo preveč od enega instrumenta. Kaj ti konkurenca bo velika, če želimo z enim instrumentom doseči več ciljev na različnih področjih. Druga točka, zakaj naj to porabimo, poročilo izpostavlja tri glavna področja. Prvo so spodbude strukturnim reformam in to je tema, ki je dobila veliko pozornosti tudi v poročilu petih predsednikov. Vendar pa, vrstni red smo obrnili, da ali smo več strukturnega dela bo potrebnega za to, da ponovno zaženemo postopek ekonomske konvergence v monetarni uniji. In na podlagi te konvergence, ki je obrat divergence, ki smo imeli v kriznih letih, lahko potem storimo naslednje korake pri konvergenci politik, kar se tiče dokončanja monetarne unije, na primer. In tukaj poročilo, če to prav razumem, in to je intelektualni jo, da to obrnemo. Da rečemo, če potrebujemo konvergenco, potrebujemo ta instrument, da bomo lahko sprožili konvergenco. Mislim, da če si pogledam, kje smo ekonomsko in politično, je to predvsej veliki ziv. Še ena pomembna funkcija instrumenta bi naj bila, blažitev asimetričnih pretresov. Če se ogledamo, zelo malo smo jih imeli asimetričnih pretresov v evromočju. Bili so presenetljivo simetrični. In razlike v zadnjih letih pa povzročajo asimetrična politična področja, večinoma v državah članicah. asimetrični pretresi pa so veliko bolj raznoliki in zato je potrebno izboljšati bližino sposobnost. To je ključnega pomena, da torej dokončamo trg kapitalskih trgov in bančno unijo. To sem že dejal in to bom še ponavljal, zato da bi izboljšali blaženje, zmožno blaženja ekonomijo v evrov moču, potrebujemo mehanizme, ki bodo dovoljevali zasebnemu sektorju, da bodo prevzeli del tega blaženja. In zato je kapitalska in monetarna unija nekaj, ker moramo praviti še več dela. Nadalje, tveganje simetričnih pretresov zahteva blažilne instrumente po državah članicah. Izhajamo iz krize, to je lažje reči kot storiti, vendar pa na dolgi rok moramo poskrbeti, da bomo na nacionalni ravni kjer so proračuni veliko višji od evropskega, da bomo imeli to blaženje. To mora biti dolgoročni cilj za vse nas. Kar se tiče odziva na simetrične pretrese, tukaj potrebujemo dodatna sredstva. Odkot prihaja sredstva, sveda vprašanje. Mm. ESM bi naj to financiral, vendar pa tukaj se denar posoja, nima lastnih sredstev, nima davkov. V tem smislu torej ne bomo rekli, da bi se naj ESM razvil v Evropski monetarni sklad. Če to rečete, potem še vedno ne razrešite vprašanje, odkot sredstva prihajajo. In tudi tukaj mislim, da potrebujemo še nadaljne razprave. Torej, kaj bo instrument počel, zakaj ga bomo uporabljali in sredstva, ki jih bomo našli, to, je, to so dobro vprašanje, o katerih moramo govoriti. In potem mislim, da smo danes do povdne imeli seminar Slovaškega predsedstva o brezposobnosti in schemi za brezposobne. To je zanimiva zamisel vendar pa, če razmišljam politično, ne vem, kako je v vaših državah, vendar pa pri nas pokojninski in socialni sistem sta zgodovinsko kulturno opredeljena. Imamo že generacije in generacije zgodovine in skoraj da je v lasti socialnih partnerjev. To ima torej upravka s tradicijo, kulturo, politično in ekonomsko bi to lahko bila zanimiva zamisel, vendar pa morate potem seveda upoštevati tudi politični vidik po državah. In to bi bilo mm, v teh okoliščinah tudi kar precej težko. In potem naj to pokažem s temo. Na nizozemskem se sproži val ogorčenja, če se umešavate v pokojninski sistem. Potem se sproži panika, ker je to naš sistem, to je identiteta našega socialnega sistema. Torej, ta velik, velik, velik korak in tako se mi zdi, da to je, kar se tiče evropskega mehanizma za brezposobnost. To je morda zanimivo za prihodnost, vendar pa v tem trenutku potrebujemo več institucionalne in ekonomske konvergence, preden lahko naredimo ta korak. Nadaljujemo z delom, z razpravo in skušamo doseči konvergenco tako kot v zgodovini, preden pa potem naredimo večje politične korake k integraciji. Zimir. Hvala lepa. Peter Kažimir. Thank you for floor. First... Hvala lepa. Najprej bi se rad opravičil za zamudo in potem bi se resnično rad zahvalil Roberto za vabilo. Tukaj sem kot finančni minister ne kot predsednik Ekofina. Evropska unija in Evromoče morata imeti iskreno razpravo o prihodnosti in o makronovskih eh, faktorjih stabilnosti. To je del te razprave. To je neizogiben del razprave glede prihodnosti. Potrebujemo pa soglasje med državami članicami. In mislim, da ni dvoma, da to ne bo enostavno. Nisem naiven, ne pričakujem kakšnega preboja v naslednjih mesecih, vendar pa bolje je biti pripravljen, kot pa potem iskati rešitve v zadnjem trenutku in to vse čas. Fiskalna zmogljivost je pomembna tema srednjeročna ambicija, vendar pa to, kar je sedaj srednjeročno, bi lahko jutri postal dolgoročni cilj. In potem bi lahko kmalo prišli k nikoli. Kaj ti čez nekaj let bomo morda spet sedeli v zelo drugačni sestavi za to mizo. To je torej nekaj malo manj optimističnega glede tega vprašanja. seveda potrebno imeti instrumente za simetrične in asimetrične pretrese. V monetarni uniji veliko je argumentov za to. Vidimo tudi, kako je fiskalna zmogljivost ključen element za stabilnost evroobmoča. Stabilnost in koherenca evroobmoča sta kritično pomembna za Evropsko unijo kot celoto in to je seveda ključni projekt torej tudi za celotno Evropsko unijo. Fiskalni stabilizatorji so pomembni za celotno EU, posredno ali neposredno. Vse po mojem mnenju, še prav posebno po glasovanju v Veliki Britaniji, je potrebno, da ohranimo enotnost 27 terice. In moramo izpostaviti, da žal so predloge za fiskalno zmogljivost bili povezani s pomankanjem fiskalne discipline in počasnim napredkom reform. Strinjam se tudi, da bi fiskalna zmogljivost lahko bila uspešna le, če bo solidarnost tesno povezana z odgovornostjo. Torej jasna pravila za manj moralnega teganja in za redne transferje. Instrumenti morajo biti samodejni, ker ne bo potrebe po diskrecijskih odločitvah. Kar se instrumentov tiče, smo odprti, kot je Jerom že omenil. Res je, da govorimo o določenih vprašanjih, sledimo pobudi Pierre Carla, govorili bomo tudi o pobudi Evropske scheme o brezposobnosti, vendar pa naj izpostavim tudi v smeri Jeruna, da to ne bi nadomestilo nacionalnih sistemov in ne bi imeli potem centralnega sistema v Bruslu. Želimo si scheme, ki bi bila dopolnilna z nacionalnimi sistemi, ne bi nadomestila, torej dopolnilna in bi imeli potem centralnega sistema kombinacijo obeh evropskega in nacionalnih sistemov. Seveda pa je to akademska razprava. In potem seveda je to vloga think tankov, ki nam dovoljujejo sanje o boljši, bolj pametni integraciji v prihodnje. Moram pa priznati, da so časi, v katerih smo zelo težavni, vendar pa to predstavlja tudi velik izjiv. In sedaj potrebujemo torej fiskalno zmogljivost kot tako. Potem pa bomo spregovorili o konkretnih tipih instrumentov financiranja in pravnem okviru. Veste, da moramo začeti. Ste v parlamentu in začeti moramo zakonodajo. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Merci. Alors, nous allons passer maintenant... Najlepša hvala. Zdaj pa bomo nadaljevali z stališči in vprašanji poročevalcev v senci. Časovno smo zelo omejeni in paziti moramo na to, da bo vsak spoštoval dve minuti dodeljenega časa za govor. Sicer nam ne bo uspelo zaključiti do devetih. Besedo ima Sigurd Murešen v imenu ELS. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Če govorimo o fiskalni zmogljivosti evropskega območja, je moje prvo vprašanje zakaj jo potrebujemo, čemu in kako lahko s tem izboljšamo položaj realnega gospodarstva. Kar se mene tiče, če želimo, da bi bila fiskalna zmogljivost smiselna, potem mora odpravljati tudi temeljne vzroke krize, kar je preveč dolga, premalo konkurenčnosti in randljivost bančnega sistema, ki Eh, jo je omenjal Jerun eh, Dajselblom. Torej, kar zadeva konkurenčnost. Sprašujem se, kako bi lahko fiskalna zmogljivost prispevala k temu, da bi zboljšali konkurenčnost držav članic, kako bi lahko pripomogla k strukturnim reformam, ki jih potrebuje vse države članice. Te so zelo dobro opisane tudi v priporočilih za posamezne države. To je moje vprašanje za vas. Je, katere so tiste strukturne reforme, ki jih vaše države potrebujejo in kjer menite, da bi finančna spodbuda fiskalne zmogljivosti pomagala pri izvajanju teh reform? In vprašanje za gospoda Sepana, zakaj je tako težko Franciji uspešno izvesti strukturne reforme? Potem pa, kar zadeva dolg. Gospod Padoan, omenili ste potrebo po večji fiskalni prožnosti, da bi lahko izvajali strukturne reforme. Jaz pa tukaj ne vidim povezave, namreč številne strukturne reforme ne stanejo denarja, eh, torej um, to ne opravičuje višjega primankljaja. Mi nam, nam lahko pojasnite to povezavo, kajti meni, saj, meni osebno ni očitno. Potem pa še vprašanje vsem ministrom. Govorili smo o tem, zakaj naj bi porabili ta sredstva, nismo pa govorili o tem, odkot bi naj ta sredstva prišla in kakšna naj, bi bila v obsegu. Torej, kakšna, kakšne vire zmogljivosti predvidevate za fiskalno zmogljivost in tiste ki, države, ki ste neto prispevnice, gospod. Uh, um, Gramenija, gospod Deslobov in gospod uh, Sapan, v kolikšni meri so vaše države pripravljene prispevati in kako boste pojasnili brezposelnim državljanom Francije, Luksemburga, Nizozemske in stan državljanom, uh, državljanom, da morajo tukaj biti solidarne z brezposelnimi v drugih držav članicah v časih krize. Kajti, kot je povedal gospod Deslobov, je večina kriz v evropskem območju simetričnih, torej ko nas prizadene krize, smo pravzaprav prizadeti vsi. Le ranljivost držav članic je pravzaprav tista, kjer se držajo članice. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Van Vesager. Um, hvala lepa. Um, s začel bom z načelom Tim Bergna, ki ga je omenil uh, gospod Dijsselbloom, torej, da potrebujete toliko instrumentov, kot je težav, ki jih gre rešiti. In ti se mi, da kolegi, ki menijo, da eh, bijemo to bitko na daljši uh, rok, da se zazemamo za daljšo uh, fiskalno zmogljivost, da ti podcenjujejo, zakaj smo v takšnih težavah s fiskalnimi pravili. Namreč razlog je v sami zasnovi maserhske pogodbe in vsega, kar je sledilo še zlasti v eh, nedavnih časih. Namreč ti, niso, ti, ti časi niso omenjali in upoštevali obresnih mer z ničem na spodnjo mejo. Tisti, ki so oblikovali te pogodbe, teh vidikov sploh niso poznali. Torej potrebujemo več instrumentov. Dokler pa jih nimamo, jih bomo morali uporabljati obstoječe instrumente na tak način, da, jih, da bo to težko splošni javnosti sploh pojasniti. In mislim, da imate vi tukaj. Uh, kot ministri fi, za finance podobne težave kot mi. Torej, moje vprašanje je, ali menite, da če bi imeli neko razumno fiskalno zmogljivost, da bi s tem lahko poenostavili pravila in na ta način zagotovili, da bi morda javnosti lahko v prihodnje bolje pojasnevali, kaj sploh počnemo. To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa je povezano s praktično politiko, da se stvari sploh zaženejo. Torej imamo tukaj diskrecijske pravila. E, e, e, Evropski denarni sklad, potem sistem prenosa davkov, scheme za brezposelnosti, potem tudi scheme posojil kot ESM, si besalem pa še manjši proračun za evrsko območje. Torej, drugi in tretji proračun, element na tem seznamu, potrebujete več diskrecije, več eh, tudi eh, spremembe pogodbe. Torej, moje vprašanje vam je, kje bi tukaj morali začeti, verjetno vse te eh, elemente potrebujemo, pa kje sploh začeti. Potem pa strah pred unijo transferjev, ki obstaja. Unija s transferjem, če jo opredelimo na dober način, je zavarovanje, ampak obstaja pa še dodatna možnost, namreč gre za javne, da bi šlo za javne dobrine. In moje vprašanje je, uh, ali menite, da obstajajo neke javne dobrine, ki so specifične za evrsko območje, ki bi morali tukaj, kjer bi morali narediti prvi korak. In tu bom se ustavil. Mikrofon zagovornika. Hvala lepa, gospod uh, predsedujoči. Gospod Kulmel, ja, veliko argumentov smo že slišali, vendar pa bi se tukaj odločno uh, obrnil in povedal, da je modele lepo opisovati, ampak odločitno je, katere številke so za temi modeli. Kajti veliko krat je bilo rečeno, da potrebujemo solidarnost. Rečeno je bilo tudi, da ne, si ne želimo unije transferjev. Ampak vse vas sprašujem eh, v vašem položaju, kaj pa naj bi bil sicer rezultat. Torej, povejte prosim še tudi, kakšne številke si tukaj predstavljate, kakšna naj bi bila zmogljivost tega proračuna. Namreč bral sem v osnutku, da je zapisano 1 do 7 odstotka BNP. To bi morali potem preračunati. Če bomo imeli proračun, če imamo sedaj proračun uh, Evropske unije, ki je 144 milijard evrov in izhaja iz enega odstotka BNP, potem vas prašam, odkot bo to prišlo, iz katerih držav, po kakšnem ključu razdelite, kdo bo to prejel, kdo bo odločal o tem vprašanju, katerim projektom bo nam, bodo namenjala ta sredstva ali imamo dejansko v Evropi tako izvrstne strokovnjake, ki bodo. Um, lahko v vseh državah članicah evrskega območja odločali, zakaj je ta sredstva vredno porabiti. Mislim, da so to vprašanje še ne razjasnjena treba pa jih je razjasniti, preden se izda to vrstna bjanko menica in preden se zahteva tak proračun. Kajti tukaj moramo državljanu naliti čistega vina, kajti sicer bomo zbujali upanja, ki so povsem neizvedljiva in to bi bilo tragično z vidika pravkar odločenega Brexita. Po drugi strani pa bi bilo tudi neodgovorno, če bi potem uh, tukaj vlekli državljane za nos, potem pa bi se k takim poročilom dodale številke in eh, ne bi sploh povedali, kdo bi nas to fun funkcioniral. Torej, eh, Glede na Maastrichtsko pogodbo je nujno, da se tukaj zelo jasno pogovarjamo, da zelo jasno povemo, v kaj se spuščamo, šele potem pa se lahko pogovarjamo o tem, ali se nam zdi to vrst proračun nekaj dobrega ali ne. Hvala. Pirku, Hujonen, Gospa Pirkorjonen Denen. Oleme varmosti kajki sama. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da se kar vsi strinjamo, da evropsko območje trenutno ni optimalna unija enotne valute in verjetno se tudi vsi strinjamo, da je evropsko območje na razpotju. Bodi si se bomo bolj integrirali v smeri politične unije ali pa um, bomo, nam ne bo uspelo. Potrebujemo več tržne discipline. Naprimer, trenutni No, stanje na uh, finskem je kritično. Sprašujejo se, ali je to vrstna fiskalna unija sploh potrebna. Večamo solidarnost in to seveda ima pomembne pravne pa tudi uh, politične posledice in s tem bi se lahko tržna disciplina šibila. Moje vprašanje so namenjene najprej eh, ministru za finance iz Grče, gospodu Cekalotosu. Ali menite, da je evrsko območje s trenutno proračunsko zmogljivostjo rešitev za vse težave? Trenutne države članice in trenutni transferi niso privedli do tako želenih rezultatov in nažalost eh, so to Grki zelo realno tudi občutili. Kako realno mislite, da je to, da bi druge države članice se odpovedale veliko pristojnostim odločanja eh, na področju eh, proračuna v korist eh, nacionalistične stranke? Potem pa drugo vprašanje, ki je namenjeno gospodu Dajselblumu. Ali ste pripravljeni razmisliti o določenih alternativah, tej politični integraciji. Pričem bi bilo delovanje evrskega območja enostavnejše in bi lahko, naprimer, ena država članica lahko eh, izstopila iz evrskega območja, ne da bi zato morala izstopiti iz Evropske unije, če bi to želela. Hvala. Najlepša hvala. Spoštovane kolegice in kolegi. Zdaj pa lahko predam besedo poročevalcu oziroma poročevalcu esenci skupine Alde in to sem jaz. Spoštovani ministri, pri številnih točkah se strinjate, nekatera vprašanja pa še vedno ostajajo nerešena. Kar bi želel povedati je, da takrat, ko smo ustvarili evro, ni bilo jasno, ali bo šlo tukaj vprašanje za skupno monetarno unijo ali nekakšno pravilo na osnovi pakta gospodarske rasti in stabilnosti. Pravila so se kršila in to se je zgodilo večkrat in nihče zato ni bil kaznovan. Danes torej nimamo nobenih pravil, ki bi jih spoštovali, prav tako se stvari ne vodijo na ustrezen način. Uh, Že od samega začetka je šlo za težave z upravljanjem znotraj evroobmočja. Nekateri med vami, ki mislite, da stvari niso tako slabe, no, temu bi lahko ugovarjal. Evroobmočje enostavno ne izpolnjuje ciljev, na osnovi katerih je bilo osnovano. Morda bi lahko konvergenci prispevali na ta način, da bi države članice dejansko delovale v to smer. Sam vas sprašujem, kako si zamišljate, da bi bilo to mogoče. In drugo vprašanje, katere pristojnosti in pooblastila bi lahko prenesli na evroobmoče in v okviru te hipoteze bi lahko države članice imeli na voljo tudi proračunske sredstva Evropske unije, kar pa jih danes pravzaprav. Prav onemogoča ravno pri izvajanju določenih pristojnosti. Potem pa še socialni partnerji, vprašanje socialnih odnosov. Tukaj prihaja do odzivov le znotraj strogo nacionalnih okvirov. Ali si ne bi mogli zamisliti, da bi oblikovali nekakšno sekcijo evroobmočja, znotraj katerega bi se srčevali socialni partnerji iz evroobmočja, ki bi lahko z svojimi vizijami na bolj enoten način dopolnjevali evromoče, ki bi morali postati optimalno evromoče. Mislim, da pročevalec v senci naše skupine ni tukaj, gospe Nirjade prav tako ni tukaj, Fabio De Masi. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Eden od ministrov za um, finance je govoril o tem, kaj je potrebno za dober zakon. In naj samo spomnim, da je IMF v nedavnem poročilu zapisal, da smo morda le en šok še od, uh, stran od zelo uh, grde ločitve in takšen šok bi lahko bila kriza v italijanskem bančnem sistemu. Celati se strinjam, da je eh, bilo tukaj veliko varčevalnih ukrepov, strukturne reforme eh, so bile izpeljane, vendar nepravilne, tiste, ki, ki, so, jo, ki so jih podpirali zasebni akteri. Torej, moje vprašanje je, če eh, za ministra za gospodarstvo za Grčijo. Ali menite, da bomo imeli tukaj neutralizirajoči makroekonomski učinek, kajti s tem, ko dajete nekaj več fiskalne prosvobode, lahko s tem pravzaprav okrnite zasebno popraševanje, namesto da bi rešili problem. Potem pa še vprašanje za francoskega ministra za finance. Evroobmoče je zelo heterogeno. Vemo, da Eh, velika unija transferjev ni izvedljiva zaradi gospodarskih in tudi političnih razlogov, kajti potem bi Nemčija narekovala Grčiji, kaj mora storiti, ali ne bi bilo smotrno, da bi se zmanjšala potreba po topnih transferjih s tem, da bi se eh, podprlo bolj simetrični postopek za ugotavljanje makroekonomskih neravnotežij, kaj ti vemo, da je veliko razlogov tukaj uh, eh, tičalo v zasebnih primankljajih, ko se je sprožila uh, Eh, evrska območja. In ali ne bi bilo prav, da se tukaj obrnemo tudi k problemu zasebne zadolženosti v evroobmočju. Potem pa še zadnje vprašanje, eh, ki je pravzaprav namenjeno vsem ministrom za finance, ali bi bili pripravljeni biti tudi inovativni in da bi dali tudi bančno licenco ESM in da bi omogočili državam članicam, da operajo neke vrste zlato pravilo investicij, tako da naprimer javne naložbe ne bi bile vključene v omejitve, investi in, um, um, v omejitve investicij in ali ima uh, Italija sploh dovolj zmogljivosti, da bi bila kos bančni krizi, ki se ji napoveduje. Hvala. Drugi bi govoril v imenu No. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ehm, moj eh, kolega ni uspel priti, ampak imam vprašanje za ministra iz Malte, Nemčije in Francije, ki so že govorili o pri, uh, zahtevah za primankljaj in o sankcijah, ki pravzaprav niso bile nikoli izrečene. Ampak mislim, da to ni prav, kaj ti vse, kar se dogaja, je, da tisti, ki eh, se prvi umakne, ne plača. Torej, bolje bi bilo, da si prvi, ki kršiš pravila, kajti potem si ti tisti, ki ti ni treba plačati sankcije, vsi ostali pa jih morajo. Bilo bi nam tudi ljubše, če bi se okrepili fiskalni prihodki na evropski ravni in da bi imeli eh, sistem redistribucije z novimi davki, naprimer na izpuste oglika um, ali uh, pa davke na multinacionalke, ki Eh, tako da bi se s tem izognili agresivnemu davčnemu načrtovanju. Prav tako pa moramo pogledati, kakšno je eh, število prebivalcev v državah članicah in rezervirati je treba fiskalne instrumente za dolgoročne investicije. In potem še vprašanje za gospoda Dajsel Bluma. Ste, ste eden od petih predsednikov. Uh, Eh, potrebujemo mehanizem, to je jasno, vendar pa ni prav, da bi kdorkoli tukaj zaostajal. In to je tudi cilj fiskalne politike. Ne vem, kakšno je vaše stališče glede tega. Najlepša hvala. Besedo ima Ernest Margal. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Več različnih stališč smo slišali, ampak seveda smo to lahko pričakovali. Eh, z našega vidika Eh, je naše mnenje o potrebi in o nujnosti po ukrepanju pozitivno. Menimo, da je treba dejansko izvajati in doseči fiskalno zmogljivost, da bomo lahko blažili tako asimetrične kot simetrične šoke. To je zapisano tudi v našem poročilu. Eh, imam pa dve konkretni vprašanji. Eh, Namenim se predvsem gospodu Dajselblumu. Z vedika kodeksa o konvergenciji trenutno imamo mehanizem, ki naj bi bil namenjen neravnovesjem. Trenutno se govori o morbitnih uh, sankcijah napram uh, Španije zaradi presežnega makroekonomskega primankljaja. Po drugi strani pa sem slišal tudi, da naj ne bi nikoli bilo nobenih sankcij za neravnotežja v drugi uh, smeri, no, namreč zaradi uh, 60-odstotnega preseška na plačilni bilanci, če tudi tukaj Nemčija in še neka druga država tukaj kršite pravila. Torej, zakar, zakaj potem tam ne uvajamo sankcij? To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje. Govorili smo o schemi za brezposelne in o nadomestilu za brezposelne. Kaj pa, če bi imeli. Uh, sklad za emisije oziroma za izdajanje javnega dolga, zato da bi se s tem lahko investiralo v eh, javne dobrine. Tja bi pris, redno prispevale države članice. In zakaj ne bi potem tukaj dali tudi več številk temu poročilu? Mednarodni denarni sklad se zauzema pravzaprav za tretjo opcijo. Ali se strinjate z stališčem Mednarodnega denarnega sklada in ali menite, da je skladno to, da imamo fiskalno zmogljivost in pa da počnemo to, kar počnemo danes na področju proračuna, čemor bi pravzaprav lahko rekli fiskalni dumping. Temu smo trenutno priča. Ali menite, da je to dejansko skladno glede na to, da se te prakse še vedno dogajajo? Hvala, Bas Eichhout. Gospod Bas Eichhout, zahvaljujem se vsem sedmim ministrom, da so se danes. Uh, um, oglasili tukaj in da so spregovorili o tej pomembni temi. Zelo dobro je poslušati to zanimivo razpravo. Če vas poslušam, vse nas poslušam, se mi zdi, da se vsi strinjamo glede splošnega namena fiskalne zmogljivosti, ampak potem ste nekateri izmed vas nekoliko bolj zadržani. Sprašujte se, kako daleč nam bi šli, kaj so prioritete, kaj bi bilo treba storiti najprej. Predvsem gospod uh, minister z Malta je rekel to, pa tudi gospod, da je se bom rekel najprej konvergenca, potem pa se naj bi pogovarjali šele o drugih orodjih. Če če na kratko povzamem. Zelo zanimivo je bilo poslušati tudi gospoda Cakalotosa, namreč zelo jasno je zagovarjal to, da bi zdaj, ko so ko imamo zelo male možnosti za monetarno politiko, tudi zelo male možnosti za fiskalno politiko, s tem, ko se tudi delitev tvegan v zasebnem sektorju zelo majhno. Torej, če bo kakršnokoli dodatno tveganje ali šok, bo to se odrazilo na plačah. In to je zelo pomembno izpostaviti, kajti to ponazarja, da morda res nimamo veliko časa za dolge razprave, kajti zdaj, ko se o tem pogovarjamo, pogovarjamo se o tem zaradi tega, ker imamo morda opravka za zelo nujnimi zadevami. To pomeni, da se moramo v teh instrumentah hitreje pogovarjati. Gospod Eslblom pravi, da je treba najprej dokončati bančno unijo, ampak um, do, zato potrebujemo tudi eh, schemo za. Um, jamstva eh, um, bančnih vlog, ampak tudi za to bo potrebno več let. Torej, zdaj se o tem pogovarjamo in ne želimo si, eh, da bi eh, vse šlo na račun uh, dal, torej, plačil. To pomeni, da to razpravo res potrebujemo in eh, rad bi slišal vaše stališče o tem. Ne le, eh, da pravite, da je dobro, da se o tem pogovarjamo, ampak potem bomo videli, kam nas bo ta razprava pripeljala. In vprašanje za vse. Zelo dobro je, da se pogovarjamo tukaj o tej zadevi v Evropskem parlamentu, ampak zelo pomembno vprašanje je, kako bomo dosegli, da bo ta razprava potem stekla tudi v nacionalnih parlamentih. Kajti strinjam se sem z vami, da če bomo imeli to razpravo samo tukaj, da nam bo vsem spodletelo. To je moje vprašanje vam je, kako lahko poskrbimo za to, da bodo o tem razpravljali tudi v vaših nacionalnih parlamentih. Najlepša hvala. Zdaj ima besedo Marko Vali, ki bo govoril tudi v imenu svojega kolega Marka Zani. Na voljo ima torej 4 minute. Če bo pa manj kot 4 minute, tudi čisto v redu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se tudi ministrom, da so se odeležili te seje in da se pogovarjajo z nami o tej temi. Uh, Evropski državljan, ki bi poslušal uh, sedaj govore finančnih ministrov, bi verjetno imeli precej dvomov glede morebitnega uspeha uh, teh razprav o prihodnosti Evropske, uh, ekonomske in monetarne unije, kajti zdi se, da se vrtite okoli kaše, kot da pravzaprav versko pripričano vsi govorite isto stvar in nihče pa se ne osredotoča na zamisel MU. Uh, Eh, ko ste oblikovali enotno valuto, eh, kot je rekel gospod Gravenjo, ste ustvarili unijo 19. gospodarstva in ste s tem pravzaprav prehitevali zadeve in s tem smo prišli v situacijo, ko stvar sploh ne deluje in kjer imamo velika neravnovesja. In najpomembnejša neravnovesja ta hip je to, eh, kar vidimo v nemškem gospodarstvu. Imamo ogromen presežek na bilanci, um, na tekoči bilanci, posod drugot pa vidimo veliko primankljajev, proračunskih primankljajev. Tako da mislim, da bi morala tukaj Nemčija. Uh, prevzeti svojo odgovornost. Morali bi razumeti, da ko imamo fiksne menjalne tečaje, ko pravzaprav devalvacija ni opcija, kot je rekel gospod Paduan, da potem zaidete v to vrstne uh, eh, položaje. Ali pa mora Nemčija prevzeti odgovornost. Torej, sicer nima smisla, da se sploh pogovarjamo o enotni valuti ali pa o enot, enotni monetarni uniji. Uh, unija je v krizni uh, situaciji. Torej, poskrbeti moramo, da bo Nemčija prevzela svoje odgovornosti in morda bo ta fiskalna zmogljivost za evro območje uh, način, kako pomagati območjem z težavami. Imamo veliko brezposelnosti, imamo območja, kjer so pravzaprav celotne države razprodane. Kje je tukaj sploh evropska solidarnost? Če ljudje vprašam, kaj si menijo o solidarnosti v evroobmočju, pravijo, dali ste denar Grčiji, zato da se plačujejo obresti na dogove. To je za vas evropska solidarnost. Kaj pa zdrav razum? Ta pravi, da bi se morali osredotočiti na problem evra. Najprej bi morali razrešiti ta problem, kajti sicer lahko na vse skupaj pozabimo. Govoriti bi morali o rešitvah in o rešitvah bi se morali pogovarjati kaj hitro, kajti če bo evroobmočje razpadlo na neurejen način, potem bomo seveda v težavah najti moramo urejeno rešitev, kajti sicer bomo morali vzpostaviti uh, neke urejene demokratične mehanizme. Poglejte, kaj se je zgodilo z Brexitom, poglejte, kaj se dogaja v nekaterih državah zunaj evropskega območja tam boste videli politične sile, ki bodo morda zahtevale uh, referendum, rekle bodo, ni več časa za, za dokončanje tega projekta. Čas se je iztekel. Vsaj o temi bi se bilo treba pogovarjati, ne pa da se uh, kot verski fanatiki pogovarjate o starih temah, namesto da bi se resnici pogovarjali o evru. Od, že več let opozarjam na to, na svoj skromen način, Eh, ves čas opozarjam na glavno vprašanje, ampak le malo kdo želi eh, vložiti intelektualni napor v to, da bi rešil pravi problem. Ali na vaših sestankih dvignete kdaj roko in skušate razložiti, kje sploh tiči problem? Vi ste strokovnjaki, ki se ukvarjate z gospodarstvom za, o, iz dneva v dan, pa so to teme, ki se v razpravah sploh ne odpirajo. Prosim, prizadevajte si za to, kajti ključno vprašanje je evro. Najlepša hvala. Ne bomo imeli časa za catch DI. Mislim, da bodo imeli na voljo čas za odgovor le ministri. Ne, še gospod Anemans. Spoštovani predsednik, ne vem, ali ste vsi videli na simbolni ravni, kaj se je danes zgodilo tukaj, v tej instituciji. Ni varno se to zgoditi tukaj ali v gledališču ali kjerkoli druge. Nekdo prileti na odr in se upije ali lahko nekdo ugasne luči. No, danes se mi zdelo, kot da je nekdo ugasnil luči. Bom danes Jaz kot nek ta norček, ki ugasne luči. Er Če mora tu potem kdo zvrzeti vodilno vlogo, potem bom pač storil jaz. Namreč pravkar smo si jo pomogli od udarca Brexita, pa v istem tednu dobimo še virtualno bančno krizo v Italiji na povrh tega. In sedaj sedimo tukaj, kot da se ne bi zgodilo nič. Kar tako naprej nadaljujete s svojimi abstraktnimi schemami, še naprej nadaljujete z svojimi lastnimi agendami, potem tam obračate strani, Eh, v svojih eh, dosjejih in tam piše fiskalna zmogljivost in potem se o tem pogovarjate, kot da je to sploh izvedljivo. Kot da ne bi pravkar slišali opozorila uh, slovaškega kolega, ki je sedaj trenutni predsedujoči, ki vam pravi, da pravzaprav ni podpore za nadaljevanje s tem projektom. Morali bi se tukaj nekoliko ustaviti in uh, razmisliti o tem, da ta ohlapna uh, ideja o fiskalni zmogljivosti na evropski ravni nima podpora, da jo je treba dati pravzaprav na hladno, saj za šest mesecev. Ni velike nuje, pravzaprav nimate nobene demokratične podpore za to, da bi nadaljevali z um, um, EMU. In uh, gre mi na živce, da se vsi dogajajo, kot da se nič ne bi zgodilo. Pravkar sem bil na odboru AFKO, kjer bo jutri uh, seja z gospodom uh, Ferhofstadom, ki bo predstavil poročilo o nadaljni integraciji Evropske unije in pravzaprav o tem, da bi se naj uh, organizirala konvencija. Nobena država članica ne bo podprla to vrste konvencije. Nobeni državi članici referendum tega ne bi podprl. Ali res uh, želite še nadaljne izhode iz Evropske unije? Kajti, če si to želite, potem lahko lahko nadaljujete tako, kot ste to počeli doslej, kajti sicer, če pa si tega ne želite, potem morate pa te stvari in konju ustaviti. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj bomo prisluhnili še ministrom. Predlagam, da odgovarjajo v obratnem vrstnem redu kot prej. Gospodin ministri, vi imate priložnost, da sami določite čas govora. Verjetno nas morate malo zapustiti. Najprej gospod Kazimir. <laughs> Okay. To je res pravi privilegij. Hvala. Nekaj splošnih pripomb. Skušal bom odgovoriti na vprašanje. kako naj poskrbimo za fiskalno zmogljivost. Prepričan sem, da smo že, da še nismo prišli do te točke v razpravah in lahko enostavno ponovim, da se moramo najprej dogovoriti glede tega, ali obstaja potreba po fiskalni zmogljivosti v tem smislu. Pri tem omizju mislim, da je viden določen konsens. Vendar, če pa vprašate nekatere druge, nikogar ne bom neposredno citiral, stvari niso tako enostavne. Moramo se dogovoriti glede uloge, delovanja, na to pa se odločiti tudi glede ustreznega finančnega instrumenta. Osebno mislim, da bi bilo svetoskrunsko z moje strani, da bi podpiral financiranje dolga, vendar pa bi bilo to predvsej realistično v nekaterih državah članicah. Morda bi lahko imeli tudi nekakšen evropski davčni sistem, tudi to bi bil lahko pravilni odgovor, ki je morda nekoliko bolj enostaven. Potem bi se morali soočiti s tem vprašanjem, namesto da se ukvarjamo s pogajanjem. Potem pa lahko omenim tudi skupino na visoki ravni Marija Montija, že več kot desetletje dela na tem, skuša ugotoviti, kako zbrati sredstva za skupno fiskalno zmogljivost. Navezal se bom še na dodatno vprašanje glede možnih sprememb, kako se lotiti naložbe, naprimer. Naj povem, da smo se danes o tem pogovarjali pri drugem stebru o investicijah. kako premustiti ovire. ki delajo proti nam. Potem pa smo se spraševali tudi, kako oklestiti upravno obremenitev, kako se soočiti tudi s celotno problematiko Eurostata, odgovornost Eurostata je zelo pomembno vprašanje in tudi tega bi se želeli lotiti v naslednjih mesecih. Toliko z moje strani. Najlepša hvala. Gospod Dejselblum. Najlepša hvala. Na nekaj vprašanj bi se navezal, na vsa seveda ne moram odgovoriti, zato bi potreboval ure in ure. Gospod Murešan mislim, da je zastavil vprašanje, katere strukturne reforme bi imele korist od tega instrumenta. To je razumen komentar. Številne strukturne reforme so smiselne same po sebi in že prispevajo na pozitiven način v nacionalne poročanje. Je pa vse odvisno od zasnove teh reform. Nekatere strukturne reforme so politično gledano zelo nepriljubljene, saj posegajo v tradicionalne pravice, No, spet imam težave z angliščino. Uh, groups, uh, have, uh... Ali pa se omejujejo pravice specifičnih skupin. Tukaj gre torej za politično vprašanje. Fiskalne zmogljivosti kot nekakšna podpora na nacionalni ravni bi prav gotovo lahko vodile k določenim koristim. O tem smo se pogovarjali tudi v okviru razprav o nekaterih pogodbah pred leti, torej ko smo govorili o navezavah na strukturne sklade, na zmogljivost na ravni evroobmoča, ko smo govorili o svežnju reform. To ni nič novega, to bi bila lahko ustrezna pot naprej. Je pa treba izvesti številne strukturne reforme. Ne verjamite tega, da je mogoče izvesti strukturne reforme, le če imate najprej za to denar. To ni res. Vse skupaj je odvisno od zasnove in vrste reform, ki jih je treba izvesti. Erfan Weizsäcker. Naj odgovorim na njegovo temeljno vprašanje, ali naj bi nam instrumenti omogočili, da poenostavimo svoje predpise, zakonodajo in da to pojasnimo svojim državljanom. Verjetno ne. Uh, Vsak tak instrument bi zaradi tega, ker je mehanizem solidarnosti, zahteval tudi zelo stroga pravila. Kdo spada not in kdo je zunaj izven tega sistema. Če želite imeti nek sklop predpisov, je treba najprej gotoviti, kdo bo to spoštoval in kdo bo izven tega. Potem je treba razmišljati o tem, ali ste upravičeni do te podpore, ali gre za podporo v smislu zaposlovanja, ali česa drugega, kdaj ste upravičeni in tretjič, kdaj torej lahko zahtevamo od države, da črpa sredstva za reformo na trgu dela, naprimer. Obenem se pojavljajo torej obveznosti in pravice. Ko razmišljam o solidarnosti, gre vedno za situacijo, ko ljudem podeljujemo pravice, ampak jim nalagamo tudi odgovornosti. Ne morete imeti le korist od sistema, morate v sistem tudi ulagati. Ali bi bilo to enostavno, pojasniti verjetno ne. Potem pa še eno pomembno vprašanje, ki se mi zdi v spredju te razprave. Če se bomo odločili za nekaj korakov naprej, bomo našli ustrezne politične kompromise, določili predpise, potem spregovorili tudi o nekaterih pravicah in prevzemanju odgovornosti, delitvi in porazdelitvi tvega. No, v tem primeru bi bilo zelo dobro, če bi vsi to spoštovali in če bi se stvari izvajale, ne pa da bi se ob prvi priložnosti ponovno zapletali v nove razprave o tem, ali so ta pravila ustrezna. Vedno sem pripravljen za razpravo, lahko me zbudite sredi noči in se pogovarjamo o tem, ali so predpisi in mehanizmi zasnovani pravilno. Če pa smo že sredi krize, ko se je treba soočiti z urgentnimi težavami, in uh, gospod Eckhart, Eckhart se je na to navezal, se treba odzivati takoj. Torej, nobenega smisla ni to, da ko smo že v težavah, da se ponovno začnemo pogovarjati o novih rešitvah. Ne, uporabiti to, kar imamo na voljo, v prihodnosti pa se vedno lahko pogovarjamo o tem, ali lahko ponovno oblikujemo določen okvir. Le tako lahko dosežemo napredek. Če se bomo še naprej pogovarjali o tem instrumentu, čaka nas še veliko razprav in analitičnega dela, bomo morali graditi tudi na zaupanju. Torej, ko bomo prišli do sporazuma, bomo ugotovili, da ima določeno dodano vrednost, ko bomo oblikovali ustrezen okvir, pa moramo ustvarjati tudi zaupanje in zaveze, da bomo dejansko izvali to, glede česar smo se sporazumeli. In to je bistveno vprašanje. Se prečujem, da sem tako iskren, vendar pa se mi zdi to pomembno. Torej, nadaljevati moramo s tem delom. Izvajanje je bistvenega pomena, če želite graditi zaupanje med državami. Hvala. To bo dovolj za enkrat. I heard you say merci, so I thought I was finished. no, no, no, no me parce que je slišal sem, da ste rekli hvala, tako da se mi zdelo, da sem verjetno zaključil. No, ne vem, če želite še kaj povedati, seveda to lahko storite. Gospod Šiklona. Trenutno mislim, da so razlike v evroobmočju gromozanske in kakršni koli poskusi, iskanja rešitev, na osnovi katerih naj bi reševali tudi obstoječa moralna tveganja, so preveč ambiciozni. Pri nekaterih rešitvah obstaja določen vidik moralnega tveganja, naprimer pri skladu za reševanje. Tukaj treba najprej ugotoviti, ali bo čez nekaj let to delovalo, potem pa se lahko odločimo za naslednji korak. Vedno krivimo Nemčijo, zaradi tega, ker imajo manj težav v smislu moralnega tveganja, vendar tudi v primeru manjših gospodarstv, v primeru Malte, so stvari podobne. V smislu solidarnosti znotraj mehanizma za stabilnost prispevamo največji relativni delež, države članice v smislu solidarnosti. Kako naj razložim svojim državljanom, da si morajo sposojati po višji meri, zato da lahko na to posvojam drugim državam po nižji meri. Obstajajo druge rešitve, gre predvsem za vprašanje kakovosti ali količine, predn se odločimo za nadaljne rešitve. Najprej moramo ugotoviti, ali lahko imamo koristo tega, kar že imamo in kako poskrbeti za to, da bodo stvari delovale. Danes popoldne smo se na svetu pogovarjali o investicijah in naša lastna pravila pravzaprav dušijo javne naložbe. Vlade želijo vlagati več, pa ne morejo. Ne vem, ali lahko govorimo o zlatem pravilu ali ne. Bistvo je naslednje. Trenutni sistem lahko izboljšamo, sistem, ki je obremenjen z različnimi zakonodajnimi akti in tako dalje. To, o čemer moramo govoriti v največji meri odpravljanje razlik med presežki v nekaterih državah in deficiti v drugih. Deficit ene države članice je namreč presežek druge države članice. Vendar pa se znotraj strukture ustvarja velik pritisk na koga? Na države, ki se soočajo z deficitom. Nihče ne govori o državah, ki imajo presežek, ki jim ni treba storiti ničesar. Treba govoriti torej o vzpostavljanju ravnotežja. Če želimo, da se situacija v nekateri državi izboljša, se pač mora v drugi državi nekoliko poslabšati. Torej, veliko možnosti je še za izboljšave v evroobmočju, pa ne govorimo o nobenih za lase privlečenih rešitvah. Najlepša hvala, zdaj pa gospod gramenja. Hvala, gospod predsednik. Le nekaj komentarjev. Ko govorimo o tem, da je vprašanje fiskalnih zmogljivosti zelo ambiciozno in da to zadeva številne projekte, mislim, da že današnja razprava kaže na to, da se je zelo težko dogovoriti glede vseh različnih vidikov. Najboljši pristop bi bil torej poiskati solidarnost, ker je to mogoče. Kje so naše skupne točke? današnja razprava in komentarji so pravzaprav kazali na razhajajoča se mnenja glede tega, kako zasnovati fiskalno zmogljivost. Torej, lahko si le želimo dosekati solidarnost. Ali naj to dosegamo znotraj 19 držav članic, seveda, ker imamo evro območje, ampak ne vem, morda ni treba pozabiti na to, da je trenutno 28 držav članic, v prihodnosti morda 27. Se pa strinjam s tem, kar ste povedali o naložbah, o tem smo se pogovarjali danes popovdne in to je možna rešitev. V vseh državah Evropske unije potrebujemo več investicij, posodobiti moramo Evropo, nismo dovolj vlagali v zadnjih 10-15 letih. Tukaj imamo neke skupne temelje in verjetno bi lahko si zastavili tudi skupne cilje, ki jih moramo doseči. Še en pomemben element izhaja iz poročila petih predsednikov, tam je veliko namigov glede tega, kako ne bi izgledala prihodnost monetarne unije. Z nami je eden od petih eh, predsednikov, gospod eh, Jaron Dejselblom. Predsedoval je tudi Svet Evropske unije pred eh, nedavnim. In prav gotovo ima številne zamisle glede tega, kako bi bilo mogoče izvajati to poročilo. Nekaj stvari bi bilo mogoče storiti kratkoročno brez spremenjanja pogodb, drugi del pa zadeva srednji rok in dolgi rok. Ne smemo podcenjevati tega, kako težko je spremeniti pogodbe. Zato bi se bilo morda dobro najprej osredotočiti na kratki rok, ugotoviti, kaj je mogoče doseči po posameznih korakih, potem pa bomo morda lahko izpeljali nekaj zamisli, o katerih poslušamo in so zelo ambiciozne. Najlepša hvala, Pier Carlo Padoan. Najlepša hvala, odzval se bom na vprašanja, ki so mi bila namenjena specifično, troje. Prvič, ali potrebujemo denar za izvajanje strukturnih reform? Ne, vendar je dobro, če ga nekaj imamo na voljo. Veliko je še razlogov, zakaj je to res, kot so nekateri povedali. Reforme seveda omogočajo koristi eh, srednjeročno, najprej potrebno poskrbeti za stroške, potem pa še en primer, primer iz moje države, v katerih je mogoče povečati učinek strukturnih reform srednjeročno z dodatnimi fiskalnimi spodbudami. To je povezano z reformo delovnega trga in pa nekaterimi eh, dejatvami za podporo za brezposelne. Pa še številne druge primere si lahko zamislim. Gospod Mlajc, ker je nasplošno pokomentiral, zakaj potrebujemo skupno fiskalno zmogljivost, namignjeno je na to, da bi lahko imeli evropske javno dobro. S tem se popolnoma strinjam in zamišljam si lahko en primer, ki bi moral biti prioriteta pri oblikovanju fiskalne politike v Evropi. Migracije. Učinkovito soočanje z migracijami je prav gotovo nekaj, kar bo omogočilo tudi skrb za skupne evropske interese in to je mogoče opredeliti na več načinov. Zamislil sem si sistem, ki nam bo omogočil integracijo beguncov v gospodarstvo, po potrebi obenem pa naj bi zatovili tudi sredstva, zato da bi zagotovili tudi zaposlovanje teh eh, ljudi, tako da bi lahko preživeli in to zahteva skupno evropsko delovanje. Pomagali bi lahko biti Evropi eh, bolj, da bi bila Evropa bolj kohezivna. To je le en primer, ki bi zahteval kolektivno delovanje in v tem smislu tudi zmogljivost s katero bi poskrbeli za to. Potem pa še tretje, bančna kriza, ki prihaja v Italijo in bo zahtevala veliko fiskalne zmogljivosti. Nobene bančne krize kot take ni, ki bi prihajale, tukaj so določene težave povezane z nekaterimi bančnimi vidiki. Zneski, ki se predstavljajo, niso točni, so še veliko hujši kot ti, ki se posredujejo in zato je treba najprej poskrbeti. S tem se trenutno vlada ukvarja. To od nas zahteva nekaj časa, potrebujemo instrumente, s katerimi bomo lahko pospešili tudi pravno vidik, pravne vidike teh slabih posojil, dobički na osnovi slabih posojil se lahko povečali, kar bi na nek način poskrbelo za trg v tem smislu. Potrebujemo pa tudi dodatne sredstva za soočanje z slabimi posojili in pa slabimi bankami zasebnega sektora. Kot vsi veste, ni predvidena nobena možnost, vsaj splošno gledano ne, da bi se s tem soočali na osnovi javnega proračuna zaradi uh, zakonodajo, državni pomoči. Spoštujemo predpise in tega se držimo. Fiskalna zmogljivost eh, kot orodje za soočanje z bančnimi krizami se mi zdi nekoliko oddaljena iz tega konteksta. Potem imamo tudi načelo pazljivosti oziroma previdnosti, to je ponovno skladno z pravili za državno pomoč, naprimer, ko gre za težave z likvidnostjo v smislu eh, občutljive situacije. No, tukaj je mogoče zagotoviti odzivanje, če je to potrebno. To bi želel pojasniti, zato da bi se izognili kakršnim koli nesporazumom, ki sem, jim, ki sem jih že slišal. Najlepša hvala, gospod Cakalotos. V dobrih starih časih, ki za moje otroke pomenijo 90-ta leta, čeprav po mojem mnenju gre tukaj ponavadi bolj za srednjeveško dobo. Imamo v Evropski uniji zelo posebno stališče glede konvergence. Glavni mehanizem so bili strukturni skladi, tukaj ni bilo nobenega govora o tem, da bi šlo le za solidarnost, ampak gre za samo interese, če moj partner ne razvija gospodarstva, to ne bo dobro za nas, o tem nismo govorili prej od leta 2000 smo v neoliberalnem obdobju spremenili to razmišljanje, da ni treba toliko liberalizirati teh eh, skladov, ampak se bomo zanašali na pretok iz zasebnega sektorja. Torej, iz eh, revnih držav se je denar stekal v bogate države, potem se je ustvarjalo tudi dodatno popraševanje za nemške izdelke. Ta sistem je zelo dobro deloval. Leta, v letih od 2000 naprej je bila konvergenca zelo dobra, potem pa se je sistem sesul. Zdaj pa gre za obraten uh, pojav. Sever ima korist, kapitalske tokovi se stekajo od juga na sever in to je v nasprotju s tem, o čemer govori politika konvergence. Namesto, da bi se denar stekal od bogatih krevnim, gre vse skupaj v nasprotno smer. Vsi, ki so me o tem spraševali, Sigfrid Pierre, potem mislim, da um, poslanka iz Finske. Kaj pa solidarnost? Prvo, glede česar se moramo odločiti, je to, ali nam je v interesu, da živimo skupaj na dober način, v skupni blagini. Če ne bomo našli odgovora na to vprašanje, mislim, da se bo kriza nadaljevala. Razprava se mora namreč začeti z vprašanjem, ali imamo skupni interes za to, da se bomo vsi razvijali. Mislim, da je model, ki smo ga uporabljali v letih 20 še naprej, bil napačen. Potrebujemo fiskalen prostor, saj je popraševanje pomembno. Kadar je popraševanje večje, strukturne reforme bolje delujejo. Saj so ljudje bolj pripravljeni inovirati, sprejemati tehnologije, če se ne bojijo, da bodo izgubili delovna mesta. Veliko bolj so pripravljeni sprejemati tudi tveganja, če se ne bodo bali tega, da bi izgubili delovna mesta. To je bistvenega pomena. Prav tako je bistveno, da se odločimo za pozitivno integracijo trgi niso prispevali k reševanju krize že prej, zato potrebujemo določene elemente pozitivne integracije, tako da bomo imeli nove institucije za inovacije. Nekatere zamisli moramo prevzeti te, iz tega poročila in edini način, da to lahko storimo, in to je zadnji komentar, le če se bomo odločili glede tega skupaj. Ali bo dobrobit celotne Evrope odvisen od vseh evropskih držav. Če se bomo odločili, da to ni tako, potem se lahko odločimo za čisto druge rešitve, lahko se odločimo za centrifugalne sile, potem bo Evropska unija razpadla, Nizozemska in Nemčija bosta imela zelo obremenjene tečaje in potem bomo spet tam, kjer smo začeli. Morda ni dobro, da se sprašujemo toliko solidarnosti, moramo se najprej pogovoriti o tem, ali nam je še vedno v interesu to, da bomo imeli skupno prihodnost, kjer bo korist enih odvisna od koristi drugih. Če bomo odgovorili na to vprašanje da, potem lahko prevzamemo z misli iz tega poročila, iz drugega, drugih poročil in nadaljujemo s tem delom. Najlepša hvala. Mišel Sepa. Najlepša hvala. No, jaz ne bom odgovoren za zamudo, čisto na hitro bom odgovoril. Kdo ima prav in kdo je odgovoren, mi, no, sicer verjetno ne bi bil evropejec, ne bi bil z vami, ne bi se pogovarjal o tem, kaj lahko storimo na področju gospodarstva, proračuna, monetarne unije, kako je s temi skupnimi interesi, kako naj na to odgovorim. Poskrbeti je treba za napredek, za blaginjo, za zmogljivost naslednjih generacij, ki bodo imeli nekaj več ali pa nekaj manj kot prejšnje generacije. No, to je nekaj, na kar se moramo odgovoriti navezovati. Iz tega izhajajo številne vprašanja, pa tudi protislovja. Želel bi povedati naslednje. Ali je razmislek o fiskalni zmogljivosti v nasprotju z monetarno unijo? Ne, monetarna unija je lep uspeh, to lahko že povem. Finančni ministri so že v času uh, pogodbe iz Maastrichta lahko videli, kako stvari napredujejo, vendar pa samo ekonomska in monetarna unija ne bo dovolj za to, da pometemo za sami temi težavami. Drugič, ali je proračunska zmogljivost nekaj, kar je v nasprotju z strukturnimi reformami? Ne, strukturne reforme so apsolutno pomembne za vsako posamezno državo članico in tega ne moramo nadomestiti s proračunsko politiko. In gospod, eh, prosim vas, da upišete uh, Francijo in sami ocenite, kako je z izvajanjem reform. Tudi če so te težke, jih prav gotovo izvajamo. Pa še tretjič. Ali lahko poskrbimo za konvergenco v fiskalnem smislu, v smislu ekonomije ali v smislu sociale, No, prav gotovo je to mogoče. Potrebujemo pa konvergenco, ki seveda ne bo zadevala le politične strukture, ampak bo vzpostavljala tudi nekatere druge politike. Ali lahko poglobimo povezavo med solidarnostjo in odgovornostjo? Ne moremo govoriti o solidarnosti v naših državah, če bo vsaka država spoštovala le svoje predpise, obenem pa se odrekla drugim odgovornostim. Če imamo odgovornost, potem bomo lahko poskrbeli tudi sol za solidarnost. Proračunska zmogljivost je določena dodana vrednost in danes se mi zdi to bistvenega pomena, če želimo uspeti s tem skupnim evropskim projektom. Najlepša hvala, spoštovani ministri. Zdaj pa še gospa poročevalka. Eno minuto imate. Mm. Najlepša hvala, gospod predsednik, najlepša hvala, gospode ministri. No, upam, da bomo nekega dne našli rešitev z gospodom Bögem. Sva se o tem veliko pogovarjali, prav gotovo mu žal, da ne more biti danes z nami. Nekaj besed. Ne gre za to, da bi si Evropski parlament želel imeti to poročilo. Če si zastavljamo to, ta vprašanja danes, je to zaradi tega, ker akademiki, odkar se pogovarjamo o Evropski monetarni uniji, govorijo o tem, da bi morali imeti skupni proračun. In to je izhajalo iz vseh različnih poročil, tudi iz poročila o mednarodnem denarnem skladu. In gospodarska kriza je jasno pokazala, in to v velikem obsegu, da se slabo prilagajamo, nimamo ustreznih instrumentov. Imeli smo strukturni sklad, že ko nismo imeli evra. In v poročilu je bilo zapisano, da ko bomo dobili skupno valuto, bo treba tudi prilagoditi strukturne sklade. To pa se ni zgodilo. No, potem pa smo se vsi znašli v evromoči, potem pa nekako ustvarjamo na neproduktiven način, govorimo o evropskem proračunu, vendar pa nimamo pravega evro območja. Evropska ekonomska in monetarna unija je danes ogrožena in nekaj me prav gotovo preseneča, se jo pravičujem, eh, moj kolega Eduard eh, Škluna je povedal, vendar to, da pravite, da moramo enostavno izpeljati dvojčka in šestorčka in potem bo vse v redu. Ne, mislim, da to ni res, to je pravzaprav napaka preveč smo sledili tej zamisli, imamo predpise, predpisov ne upoštevamo, biti moramo bolj strogi in tako bomo obnovili zaupanje. Že od začetka v paktu sebim si govorimo o tem. Moramo pa se zdaj nekako strezniti in ugotoviti, da to ne deluje dobro. In zakaj to ne deluje dobro? Če to ne deluje dobro, potem moramo spremeniti logiko. In zato smo v mnenju predlagali rešitev, ki se mi zdi konstruktivna in upam, da se boste lahko na to tudi navezali in tudi presegli okvir poročila petih predsednikov. No, tudi zaradi referenduma moramo storiti še kakšen korak naprej, vendar pa mislim, da se predvsem morate opreti na kodeks konvergence. Bom zaključila, tako kot me je prosil predsednik, zamisel v ozadju tega kodeksa konvergence je naslednja. Ko znotraj evromoča izvajamo konvergenco, le v tem trenutku mislim, da bomo lahko poskrbeli za ustrezno evroobmoče. In predvsem morajo najprej začeti države spoštovati predpise, ki so bili oblikovani med Maktrisko pogodbo. Najlepša hvala, gospa soporočevalka. Lepo se zahvaljujem tudi vsem ministrom, prav gotovo obstaja potreba potem v Evropski uniji. Zelo pomembno je tudi Evropski mehanizem za finančno stabilnost in na osnovi tega lahko povemo, da solidarnost dobro deluje. Zahvaljujem se vam za vso iskrenost, vendar evroposlanci in poslanke menimo, da se moramo urgentno pogovoriti o tem, kaj bi morala poznati evromoče, kako bo z upravljanjem tega evromoče in kako bo s proračunom. No, to je gotovo nekaj, kar nam pomeni pozitivno perspektivo. Najlepša hvala vsem. Jutri, zjutraj bomo nadaljevali od pol dvanajstih do enih v dvorani Jan 4Q2. Preučili bomo pri tem vprašanju amandma oziroma predloge sprememb in razpravljali o prvem kompromisu.